das protokoll der sitzungen uh. Protokol sej 28. in 29. marca in uh, sprejeti, sprejeta besedila so na voljo, so kakšni govori, uh, temu ni tako, s tem je zapisnik sprejet. Gospod Dimitar Stojanov,